zvezi s tem novim predlogom. Zahvaljujemo pa se tudi za vašo podporo za izgradno omrežij, ki jih potrebuje Evropa danes in pa po leto 2020. Hvala lepa komisarki in hvala lepa tudi poročevalcu Francisco Sosi Wagnerju. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda De Rose, socialne storitve splošnega pomena. In sedaj dobi besedo poročevalec. Hvala lepa, gospod predsedajoči, in dobr večer. To poročilo obravnava prihodnost univerzalnih in socialnih storitev, predlaga pragmatične ideje, kako bi lahko izboljšali kakovost teh storitev in kako bi lahko izboljšali življenjske pogoje ljudi. Imeli smo posvetovanja s socialnimi partnerji, lokalnimi in regionalnimi oblastmi in sprejeli smo tudi politične kompromise. To poročilo je prejelo več kot 200 predlogov sprememb. Želel sem ohraniti integriteto teh eh, predlogov sprememb, kajti jutri bomo glasovali. Predlagali smo delovno skupino na visoki ravni in po mojem mnenju je to najpomembnejši vidik. Sicer se lahko ne strinjamo glede marsičesa. To, da ta predlagana delovna skupina nam bo zelo koristila. Predlagal sem tudi četrti forum, zato da bi spremljali napredke delovne skupine. socialne storitve in pa javne storitve bolj nasplošno imajo v socialnem smislu veliko vrednost, so pa tudi iz gospodarskega vidika vitalnega pomena. Zagotavljajo 26 odstotkov našega BDP-ja in zaposlujejo ogromno ljudi. Raziskave kažejo, da so javne storitve najpomembnejše pri izboljšanju življenjske kakovosti in pa socialne vključenosti v Evropi, zagotavljajo pa tudi teritorijalno in socialno kohezijo. V poročilu eh, obravnavamo tudi pravno gotovost. Naprimer, predlagamo tudi rešitve za odpravo težav pri javnih naročilih. Omenjamo tudi social, socialno tržno gospodarstvo in pa podizvajalce. Prizadevamo pa se tudi za evropski status. Svet se je močno spremenil po letu 2007, ko smo se zadnjikrat ukvarjali sa socialnimi storitvi v Evropskem parlamentu. Socialni model je kolapsiral ob koncu tega leta in ta propad je zahteval številne gospodarske žrtve. Doživeli smo krizo, kajti eh, nacionalizirali smo bančne dolgove. In tisti, ki so bili najbolj ranljivi, so bili najbolj prizadeti. Sedaj pa je financiranje socialnih storitev pod velikim pritiskom. Zaradi gospodarske in zaposlitvene krize državljani bolj kot kdajkoli prej potrebujejo dostop do kakovostnih socialnih storitev. Potrebujemo dodatno vrednost, ki jo takšne storitve prinašajo. Upam, da bo to poročilo jutri sprejeto in veselim se sodelovanja z vsemi deležniki, zato da bomo našim državljanom zagotovili storitve, ki si jih zaslužijo. Naj sklenem. Zahvaljujem se vsem tistim, ki so sodelovali z menoj. Zahvaljujem se poročevalcem v senci in pa tistim iz civilne družbe, ki so mi prinesli številne inovativne zamisli. Upam, da jih bo delovna skupina lahko razvijala v prihodnem času. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Derosa. Gospa Basto se je prosila za besedo. Želite besedo?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 Vzpostavil je tudi izvrstno sodelovanje s svojimi sodelavci, sprejel je tudi cel niz predlogov sprememb v odboru za zaposlovanje, tako da bi sama rada čestitela poročevalcu za dosežene rezultate. Nas je skrbelo predvsem to, da ne bi prišlo do kakršnega koli izkrivljanja konkurenčnosti. Uh, nacionalni organi so tisti, ki bodo opredelili, kako naj se financira socialne storitve splošnega pomena in katere so te storitve. Na evropski ravni bi morali določene stvari uskladiti, predvsem zaradi tega, ker se situacije na nacionalni ravni precej razlikujejo. Naprimer, kaj se dogaja s socialnimi storitvami na področju zdravstva, Če si pogledate, kakšen je položaj v državah članicah, boste videli, da je situacija različna, ampak socialne storitve splošnega pomena so seveda temeljni kamen. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prečna socialna klauzula in 14. člen Lizbonske pogodbe zavezujeta vse, da spoštujajo socialne pravice, predvsem dostop do socialnih storitev splošnega pomena. Čas je, da državljanom v Evropski uniji dokažemo, da socialna Evropa deluje. Zato bi morali socialnim storitvam splošnega pomena podeliti tudi mesto, ki jim pripada v evropski zakonodaji. Upoštevati je treba tudi pravila z področja konkurenčnosti, seveda, vedeti pa morate, da so socialne storitve ukorenjene na lokalni ravni. Poročilo gospoda Derosa je pravzaprav priložnost za to, da jasno podarimo enostavna, vendar zelo odločna načela in sicer enakopravnost pri dostopu do socialnih storitev, ki so pravzaprav temeljnega pomena za socialni napredek. Gospa komisarka, rekli ste, da je čas, da pridemo od besedi dejanjem. Res je, čas je, da to storimo, zato vam predlagam, da podprete zakonodajni instrument na evropski ravni, ki bi bil namenjen socialnim storitvam splošnega pomena. Tako da vas vabim, da glasujete za alternativno resolucijo, ki jo vložila naša skupina, skupina zelenih. Hvala. Merci. Mr. Hobbit is next. Gospod Howard. President, it's right that this European... Gospod predsednik, oči. Prav, prav je, da Evropski parlament obravnava to temo, kajti ni prav, da bi bila to naloga Evropskega sodišča. Zaščititi moramo javne storitve v naših državah in državah. Sedaj smo v času gospodarskih eh, varčevanj, ampak ne smemo znižati sredstev za socialne storitve. Socialne storitve morajo biti v javnem sektorju. Pozdravljam dejstvo, da so javni razpisi samo ena četrtina. Mislim pa, da ne bi smeli imeti avtomatičnih kupcev po najcenejših cenah. Gospod predsedajoči, etika javnih storitev je sedaj v jedru evropskega odločanja. Čestitam poročevalcu in upam, da bo komisija spoštovala načela našega jutrišnjega glasovanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Figueredo. Obrigada, senjor predsednik gospod predsedujoči rada bi poudarila da je importantno da je generalna gospod predsedujoči rada bi poudarila kako pomembne so vse socialne storitve tudi socialne storitve splošnega pomena brez teh storitev ni socialne Evrope ni socialnega vključevanja zato bi morali spremeniti tudi politiko na področju liberalizacije teh storitev poskrbeti je treba za ustrezno ureditev socialnih storitev, ki bodo privedle tudi večji socialni napredek in ki bodo tudi visoko kakovostne. Zlasti bi morali poskrbeti, da bodo ranljive in zapostavljene skupine imele enakopraven dostop do teh storitev kot vsi ostali prebivalcev. Pomembno sicer je, da zagotovimo liberalizacijo teh storitev, vendar se moramo zavedati, kakšne bodo socialne posledice, kakšne bodo posledice za vsak dan državljanov to vrstne liberalizacije. Naprimer področje transporta, pošte, zdravstva, izobraževanja in še številni druga, drugi sektori naj bi bili bolje urejeni, po mojem. Hvala. Hvala, predsednik. Como relator do parecer da Regi sobre o Hvala lepa. Trasheral, quero congratular o colega de Rosa Subunha. Sem pripravljal mnenje na to poročilo v imenu odbora regij. Govorimo o socialnem gospodarstvu, takšnem, ki bi ga želeli za Evropsko unijo. Socialne storitve splošnega pomena so ključnega pomena za socialno gospodarstvo. In v vseh državah se to vrstne storitve ponujajo, nacionalni, lokalni, regionalni organi pa so tisti, ki so pristojni za te storitve. Ti organi so tisti, ki nudijo to vrstne storitve, zato bi morali biti previdni, če želimo resnično uskladiti pogoje za izvajanje socialnih storitev. V času krize so socialne storitve tiste, ki najbolj varujejo izključene in revne. Zato ne bi smeli dopustiti, da socialne storitve padejo v roke zasebnega sektorja. Res je tudi, da bi morali poskrbeti za ustrezno konkurenčnost, da ne bi prišlo do izkrivljanja lete in lokalnim in drugim organom bi morali dati ustrezna sredstva za izvajanje teh storitev. Gospod predsedujoči, z velikim interesom sem spremljala razpravo v Evropskem parlamentu in povsem se strinjam s poročevalcem, kar se tiče socialnih storitev. Strinjamo se, da socialne storitve igrajo pomembno vlogo, kajti pomagajo ljudem tekom njihovega življenja in jim omogočajo, da so del, delež te družbe in da uživajo svoje temeljne pravice. Komisija se strinja s poročevalcem in s parlamentom. Toda bistvenega pomena je, da omogočimo dostop do privoščljivih socialnih storitev za vse. Komisija se strinja s skrbmi ponudnikov storitev v zvezi s posledicami pravil Evropske unije na socialne storitve. Ampak Evropa lahko pomaga nacionalnim organom, da zagotavljajo dostopne javne storitve. Ljudje premalo poznajo pravila Evropske unije, zato je Evropska komisija v zadnjih letih uvedla številne instrumente, da bi nudili več informacij deležnikom in seveda bomo s tem še nadaljevali. Komisija sedaj tudi pregleduje pravila javnega naročanja na področju državne pomoči. Zagotovili bomo, da bo ta pomoč eh, upoštevala specifiko socialnih storitev preprečevali bomo izkrivljene konkurence na tem področju. Obrali bomo diferenciran pristop do socialnih storitev. Kar se tiče javnih naročil, Evropska komisija je zapisala zeleno knjigo, ki temelji na posvetovanju. Zagotavljali bomo visokokakovostne storitve, in prepričana sem, da lahko dosežemo pomemben napredek na tem področju. Naj komentiram še idejo, ki je bila tema tretjega foruma deležnikov. Tukaj gre za ustanovitev skupine na visoki ravni, ki bi vključevala svet, komisijo, parlament, odbor, regije, socialne partnerje, organizacije, civilne družbe. Seveda je komisija vedno odprta za dialog o posledicah evropskih pravil na socialne storitve. Seveda pa moramo zagotoviti tudi to, da takšen dialog upošteva vlogo institucij, ki je zapisana v pogodbah. Mislim, da moramo temeljiti na obstoječih strukturah, ampak komisija se je pripravljena pogovarjati o tem, kako bi lahko organizirali takšen dialog. Hvala lepa, gospod predsedajoči, hvala lepa, gospod komisarka, hvala lepa tudi poročevalcu Derosi kolegice in kolegi, za vas imam dobro novico. Pred nami je samo še eno poročilo. To je poročilo gospoda Filipa Kačmareka, učinek razvojne politike Evropske unije.